prejšnji teden je ponovno se zgodil potres v Turčiji in ponovno je veliko ljudi bilo ali poškodovanih ali celo umrlo je v tem potresu. Materialna škoda v območju, ki ga je prizadel potres že pred eh, nekaj tedni, je ogromna. Poleg tega Prejšnji teden smo doživeli poplave v Italiji in v Južni Franciji, ki so zahtevale življenja ljudi in povzročile ogromno materialno škodo. Pohvaliti želimo tako reševalce, kot tudi lokalne oblasti, ki so pomagale prizadetim državljanom, tako v Turčiji, kot tudi v Franciji oziroma Italiji. Naše misli pa so z družinami žrtev teh naravnih katastrof. Naše misli pa so seveda tudi s tistimi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Povdariti želim tudi, da smo se srečali z predstavniki civilne oblasti Libije, Tunizije, in Zahodnega Balkana, ki so nam na teh srečanjih povdarili, da eh, računajo na našo podporo, odločeni so razvijati tržno gospodarstvo, zgraditi demokratične inštitucije v svojih državah. In eh, zanimalo jih je tudi, kako jim lahko pomagamo pri oblikovanju teh eh, inštitucij. Sveda svojih zamisli ne moremo usiljevati nikomor, Vendar, če govorim samo o predstavnikih Libije, moram reči, da so bili zelo zainteresirani za naše misli. Predsednik vlade, predsednik centralne banke in voditelji glavnih političnih strank Libije so tudi bili pri meni prejšnji teden. Tunizija, oprostite, iz Tunizije. Tunizija kaže veliko interesa za naš, so, naše sodelovanje in pomoč. Govorili smo o eh, izgradnji in razvoju pravne države, pa tudi o tem, da je treba razviti vseobsegajočo družbo v tej državi, ki bo vključovala vse in vsakogar, tudi in predvsem ženske. Enakost priložnosti oziroma možnosti v odprti državi je tisto, kar so zlasti povdarjali. Vse štiri politične stranke, ki so zmagale na volitvah, so odločene zgraditi demokratično Tunizijo in pri tem sodelovati tudi z Evropo. Poleg tega sem preživel skoraj da en teden na Zahodnem Balkanu. Obiskal sem Hrvaško, ki se bo Evropski uniji eh, pridružila k malu. Bil sem v Srbiji, ki se sooča z izzivom, da je treba eh, normalizirati odnose s Kosovom. Srbija je tudi sredi globokih reformnih eh, procesov. Obiskal sem tudi Bosno in Hercegovino, ki poskuša eh, pad pozicijo v domači politični sceni nekako razrešiti. Obiskal sem tudi Srebrenico in tam položil venec v imenu Evropskega parlamenta na spomenik žrtvam. Poleg tega sem ob tej priložnosti izrazil sožalje evropskih poslank in poslancev družinam tistih, ki so umrli v Srebrenici. Mislim, da je Srebrenica postala neke vrste sveti kraj, v katerega je treba romati, da sami na licu mesta podoživimo, kakšne grozote se lahko zgodijo celo v srednji Evropi. Ta, to sredo smo načrtovali ključno razpravo. Predsednik Evropskega sveta, gospod Van Rompuy, bo z nami, tudi predsednik Evropske komisije, gospod Barroso, ter predsednik Euroskupine in predsednik vlade Luksemburga, Jean-Claude Juncker. To bo zelo zanimiva in pomembna razprava in vse vas spodbujam, da se udeležite v sredo dopoledne te razprave. Danes ob 15. je Evropski mladinski parlament za sredozemlje končal se svojimi razpravami. Evropski parlament je ob tej priložnosti gostil mlade iz 40 različnih držav. Delali so v petih delovnih skupinah v okviru tega parlamenta mladih. Ena se je ukvarjala s socialnim dialogom, druga z mm, migracijami, potem kakovostjo priložnosti, z energetiko in zaposlovanjem in ena se je posvetila obnovljivim virom energije. Pogovarjali so se o vrsti vprašanj in zadev, o katerih teče redno tudi razprava v Evropskem parlamentu socialni dialog, civilna družba, dostop do izobraževanja, do dela, potem varovanje okolja. To so bile teme, ki so bile v srčiki njihovih razprav, tako kot še nekatere druge. Naprimer, razvoj države oziroma družbe blagostanja. Mislim, da smo lahko vsi ponosni na mlade, ki so danes eh, tukaj zbrani na galeriji. 150 mladih iz sredozemskega območja se je zbralo, no nekaj jih je tukaj na galeriji za obiskovalce. Danes poslanke in poslanci, mi začenjamo z našim zasedanjem, oni pa so zasedali zadnjih nekaj dni tukaj. E, jeszcze jedna wiadomość. Pragnę zaprosić Państwa do. Żelełby powabić posłankę i posłance na konferenco, katere gostitelj bo Evropski parlament. Potekala bo 23. novembra. Gre za konferenco na visoki ravni o človekovih pravicah in gostili bomo tudi nagrajence, prejemnike nagrade Saharov. 12 prejemnikov je že potrdilo svojo udeležbo morda vsem zaradi različnih razlogov ne bo uspelo priti sem, ampak vsekakor jih bomo prisrčno pozdravili in veseli bomo njihovega obiska. Z njimi se bomo pogovarjali o celi vrsti problemov na področju zagovarjanja in obrambe človekovih pravic. Torej 23. novembra bo potekala ta konferenca. Na koncu te konference bomo imeli v Palais de Bozar uh, eh, tudi javno srečanje z državljani Bruslja. In končno še žalostna novica o smrti Vilja Deklerka. Izgubili smo evropskega in belgijskega držav, državnika, ki je več kot 25 let bil evropski poslanec, ki je vodil skupino liberalcev in enega od stalnih odborov v Evropskem parlamentu. Bil je tudi komisar in eh, namestnik predsednika vlade Belgije. Drža, eh, vabim vas, eh, da v spomin eno minuto molka, prosim, pokažem.